prizadela to regijo, ko tukaj vlada sožitje med naravo in ljudmi. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za besedo. Hvala lepa. Kolegice in kolegi, prehajamo ka naslednji točki, to je poročilo Silvane Rapti, univerzalne storitve in številka za klic v sili 112. Besedo dam Silvani Rapti, poročevalki. E, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na voljo imam štiri minute. Koliko časa imam na voljo? Metafrasi. Ξεκινώ και uh, σταματάτε εσείς την... Sorry. Ne vem, koliko časa imam, nekaj časa bom izgubila tudi zaradi tolmačenja. Štiri minute, pravi gospod predsedujoči. Dobro, začenjam, pravi gospod poročevalka. Spoštovane kolegice in kolegi. Pred nami je poročilo, ki obravnava enotno evropsko številko za klic v sili 112 in pa univerzalne storitve. Enotna evropska številka za klicosilje je zelo koristna, ampak ne glede na to, kako koristna je, moramo ugotoviti, da je zelo nepoznana. To izhaja iz um, izsledkov Eurobarometra iz meseca februarja. Samo 26 odstotkov evropskih državljanov pozna to številko 112 in jo tudi zna uporabljati in se zaveda koristnosti te številke za nujne primere. Naš cilj mora biti, da do leta 2020 ta odstotkov državljanov zvišamo. Torej, tukaj gre za državljane, ki vedo, da je to številka za klic v sili. Naš cilj je, da bi ta odstotek zniža, zvišali za, na 80 odstotkov. To je zelo ambiciozen cilj, da pa bi ga dosegli, moramo še marsikaj postoriti. To so po mojem mnenju tri stvari. Potrebno je obveščati državljane. Obveščamo ljudi lahko preko šol, ali pa preko um, medijev. In pa preko mest, uh, kamor pridajo uh, turisti oziroma skozi katera se stekajo v države. To se nanaša na letališča, na železniške postaje in na pristanišča. Druga točka pa je okrepljeno sodelovanje 27 držav članic Evropske unije. Vsi vemo, kakšen pomen ima to za evropske državljane sedaj, ko se začenjajo počitnice. Pomembno je, da državljani vedo, da če bodo izbrali številko 112, bodo rešili svoj problem, ne glede na to, v kateri državi članici se ta hip nahajajo. In sicer se bodo lahko izrazili v katerikoli jeziku, Najpomembnejše pa je to, da lahko lokaliziramo mesto, odkuder državljan kliče. Tako lahko takoj ugotovimo, kje se tisti, ki potrebuje pomoč, nahaja. Tukaj pa igra najpomembnejšo ulogo tehnologija. In tu že prehajamo k univerzalnim storitvam. Videti moramo, o čem govorimo in vedno je, da nam državljani prisluhnijo. Vsi vemo, da univerzalne storitve pomenijo bistvene storitve, kajti tukaj gre za to, da dobimo na voljo te storitve brez eh, izkrivljene konkurence in po dostopnih cenah. To je zapisano tudi v direktivi, ki je bila sprejeta leta 2002 in je bila revidirana leta 2008. In šele maja je pretekel čas, ki so ga imele države članice na voljo, da bi začele prenašati, da bi prenesle to direktivo v nacionalno zakonodajo. Pravzaprav je šele sedaj napočil čas, ko lahko zadevo ovrednotimo. To se mi zdi izrednega pomena, kajti šele potem bomo prišli k naslednjemu koraku. To je sedaj odločilni čas za gospodarska vprašanja Evropske unije, za finančni in gospodarski položaj držav članic. Po mojem mnenju je pomembno povdariti sledeče. Univerzalne storitve niso edino in bistveno zato, da bi Eh, stvari dobili na voljo. Pomembno je tudi, da so stvari dostopne po dostopnih cenah. Poleg tega je treba te storitve izboljšati. Dovolite, da navedem še dve številki, ki sta pomembni. Kajti to podpira tudi agendo oziroma naš dnevni red in pa naše cilje. Če vemo, da stvari, ki so temeljnega pomena, obstajajo samo do 50 odstotkov, potem moramo eh, položaj v resnici izboljšati. A predsedujoči prekinja govornica. Gospa Rati pravi še sledeče, mislim, da potrebujemo tudi spodbude in pa konkretne ukrepe za zasebni sektor. Potrebujemo sredstva skupnosti in pa nacionalna sredstva za spodbudo. Hvala lepa. Gospa Basesko dobi kot prva besedo. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Reforma enotnega trga bi morala biti zaključena tako, da bi zagotavljali informacije vsem državljanom Evropske unije. Mislim, da to poročilo prinašla rešitve za ta problem. Mislim, da lahko na ta način spodbujamo socialno vključenost in pa čezmejna ulaganja. Zato je pomembno pravilno izvajanje direktiva o univerzalnih storitvah. To je ključnega pomena za to, da bi sklenili enotni trg. Enotna evropska številka za klic v sili 112 je ena teh uspešnih inovacij Evropske unije. Potrebno je nadaljevati s kampanjo krepitve zavedanja državljanov. Pozdravljam tudi sledeče dejstvo. Informacije, ki so odgovorne za upravljanje nujnih eh, klicev v sili v državah članicah, lahko sodelujejo. Potrebujemo tudi prevajalce za te storitve. Poleg tega moramo okrepiti tudi sistem lociranja klicev, kajti vsaka sekunda je pomembna. Hvala lepa. Hvala lepa, Malcolm Harbour. Uh, thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Sem predsednik odbora in pa poročevalec v senci za to poročilo in v tej vlogi se zahvaljam poročevalki, kajti mislim, da je to pomembno in dobro uravnoteženo poročilo. To je tudi primeren trenutek, kajti komisija revidira to poročilo. Pozdravljam gospod Ma, eh, kom, komisarko, kajti vem, da si Švedska zelo prizadeva za razširitev širokopasovnega dostopa do interneta. Gospa poročevalka ima prav, kaj ti pravi, da uh, je sedanja direktiva zastarela. Kajti vem, da smo to sprejemali leta 1999 in to je bil čas, ko smo šele dobivali prve mobilne telefone. Danes pa ima vsak državljan Evropske unije najmanj en mobitel. Torej mislim, da bi morali to besedilo posodobiti. Široko pasovni internet pa je sedaj pravica imamo številne programe, kjer so se države že zavezale k tovrstnim programom. Zagotoviti moramo, da bodo ti programe učinkoviti. Zagotoviti pa moramo tudi, da bomo zaščitili temeljna načela univerzalnih storitev, ki vključujejo tudi to, da imajo invalidi dostop do teh storitev. In to je nekaj, kar moramo um, zabeležiti tudi v pravnih podlagah. Hvala lepa, gospod Habo, sedaj pa gospod Rojtova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 Problem evropske številke za klic v sili je, da jo pozna samo 26 odstotkov državljanov. Zato mora biti prioriteta komisije in držav članic okrepitev zavedanja v zvezi s to številko. To je treba izboljšati, kajti na ta način lahko rešimo več življenj. Podpiram tudi idejo, da bi uvedli sistem zgodnega obveščanja preko telekomunikacijskih storitev in sicer gre tukaj za primere naravnih nesreč. Poleg tega eh, podpiram tudi to, da morajo invalidi dobiti dostop do teh storitev. Komisija mora razširiti oziroma zvišati stopno eh, širokopasovnega dostopa evropskih državljanov in sicer se to nanaša na tiste, ki živijo v oddaljenih regijah. Hvala lepa, sedaj pa gospa Figoredo senhora presidente eh, também considero importante este debate eh, sabemos tudi meni se zdi ta razprava zelo pomembna vemo da so univerzalne storitve kot je ta številka za klic v sili zelo pomembne številka za klic v sili sto dvanajst je storitev ki bi jo morali bolj široko spodbujati. Manj kot 30 odstotkov evropskih državljanov pozna številko za klic osili. To jasno kaže na to, da bi morali začeti izvajati informacijske kampanje in pri tem uporabiti vsa sredstva, ki jih imamo na voljo. Internet, radio, široko, poslovne povezave in tako naprej. Predvsem pa bi vas rada danes opozorila na nekaj. Namreč ne želim, da bi se to storitvijo prispevalo k večji socialni izključenosti. Na 100 milijonov ljudi danes ljud, živi na pragu revščine in te osebe nimajo dostopa do visokih tehnologij. Zato bi morali biti previdni, ko sprejemamo praktične ukrepe. Namreč pomembno je, da tudi te osebe dobijo dostop do teh tehnologij. Vsi bi morali imeti enake priložnosti. Osebe, ki nimajo denarja, ne bi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 univerzalne storitve in pa za enotno evropsko številko za klic osili 112 poročilo obravnava to temo za veliko učinkovitostjo. Te storitve moramo ukrepiti v Evropski uniji in zagotoviti moramo to, da bomo lahko locirali mesto, odkot eh, preja, prejmemo klic, tako da bomo lahko človeku v stiski pomagali. Poleg tega pa moramo pripričati tudi zlorabo te številke v primeru, ko se ljudje šalijo. Preprečiti moramo položaj, ko bi nekdo zlorabil to številko za to, da bi sprožal lažne alarme. To je treba zagotoviti tudi v različnih jezikih, kajti ljudje potujejo po Evropi, in eh, ne morajo vedno uporabljati svoje materinščine v klicnih centrih, ampak eh, mislim, da bi morali v teh klicnih centrih eh, omogočiti uporabo najbolj razširjenega jezika v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod Kelly. Gospod predsedujoči, dovolite nekaj besed. Ta razprava je zelo pomembna, zelo zanimiva za državljane Evropske unije. Veliko tega, kar počnemo, državljanov nikoli ne doseže. Veliko je publicitete, če gre za kaj negativnega, mediji o tem poročajo. Če pa se zgodi kaj dobrega, potem o tem nič ne slišemo. Deloma je to naša krivda kajti samo 26 odstotkov državljanov se a, zaveda te storitve in če je temu tako, potem se moramo vprašati, kaj bi lahko storili, da bi to spremenili. To pa je nekaj, kar je zelo pomembno. Vključiti je treba invalide in pa vse državljane, kajti to je dodatna vrednost za naša življenja. Prizadevati bi si morali za to, da bi z našimi informacijami dosegli vse državljane, tako da bi se zavedali tudi pozitivne plati Evropske unije, kajti to se danes eh, zelo zanemarja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Kelly. Sedaj pa dam besedo komisarki Malstrom, da bomo slišali, kaj meni komisija o univerzalnih storitvah in pa o univerzalni številki za klic osili 112. Uh, like Spoštovane kolegice in kolege, gospod predsedujoči, čestitam poročevalki gospi Rapti za delo, ki ga je opravila. Čestitam pa tudi uh, za delo obih odborov. Kar se tiče univerzalnih storitev, sem zelo vesela, da se komisija in parlament strinjata, kar se tiče uloge univerzalnih storitev ko poskušamo doseči pokritje z širokopasovnim internetom. Državljani morajo biti udeleženi v družbah tako, da imajo dostop do telekomunikacijskih storitev. Mislim, da bi morali ti instrumenti zauzeti pravo mesto v vseh instrumentih. Zagotoviti moramo, da je breme pravnih obveznosti pravilno razporajeno, kajti ne smemo dovoliti, da bi se potrošniške cene dvignile ali pa da bi telekomunikacijska podjetja bila preveč obremenjena. Potrebujemo koherenten način, kako to obravnavamo in upoštevati je treba tudi pogoje na terenu in pa potencijalni vpliv na telekomunikacijske storitve oziroma na to industrijo in pa na državljane. Komisija bo izdala sporočilo in sicer o vlogi univerzalnih storitev v širokopasovnem okolju. V preteklem letu smo imeli posvetovanje. Želimo pomagati državam članicam pri prenosu in eh, želimo tudi a, eh, objaviti smernice za prenos, kot je to tudi zapisano v poročilu. Ta hip se pogovarjamo za industrijo in pa o državo članicah o vsebini teh smernic. Berek bo kmalo povedal svoje mnenje o tem. Komisija se strinja, da je evropska številka za klic v sili 112 prispevala k izboljšanju stanja v Evropi, ampak sedaj so, smo, ampak moramo okrepiti dostop do te storitve za invalide, poleg tega pa je treba okrepiti tudi zmožnost lokacije. Komisija bo podprla razvoj, standardizacijo na področju teh komunikaciji. To bi bil lahko dober način, kako bi ukrepili standarde v Evropi. Seveda se komisija strinja, da 112 rešuje življenja, ampak tega, to ne bo učinkovito, če ljudi v resnici ne bodo poznali te številke in če ne bodo vedeli, da jih ta številka ščiti povsod po Evropi. Zato bo Evropska komisija pozivala države, da naj okrepijo svoje prizadevanja za poznavanje te številke. Vse je odvisno od eh, sodelovanja držav članic. Spodbujali smo izmenjavo najboljših eh, praks in pa tehnološkega razvoja. To se nanaša na 112 in pa eh, tudi na standardizacijo. Lahko vam zagotovim, da, poslanke in poslanci, da bo komisija še naprej tesno sodelovala z državami članicami, zato da bi zagotovili visoko zmogljivost 112 v državah članicah. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala vam, gospa komisarka. Razprava o številki zaklicu sili 112 je s tem zaključena. Lahko začnemo z naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo Anne Marije Korace Bild o bolj učinkovitem in poštenem